Tako, dobro jutro, gospodje in gospodje, kolegice in kolegi. Tako nadaljujemo skladu z našim dnevnim redom. Na vrsti je šesta točka. Gre za stališče parlamenta v predlogu proračuna za leto 2011. Kot ga je spremenil svet. tukaj imamo predloge našega odbora, poročevalka Juta Hauk, danes žal ni z nami. Linda McEwen je prevzela njeno nalogo in nam bo povedala, kakšne želje ima naš odbor, ko gre za proračun za leto 2011. Linda, izvoli. Hvala lepa, Juta se opravičuje. Bomo si pa vse zapisali, ona je strokovnjaka za proračun, večja strokovnjaka kot jaz, tako da jo bomo informirali o tem. Kar smo se dogovorili pred naslednjim krogom pogajanja, Juta je podala svoje mnenje z ustrezno obrazložitvijo. Prosila me je, da danes povem, da so potekala pogajanja med sekretarjatom. s DGNV in Sanko. Ključna sprememba, ki si moramo zapomniti, je, da se je nomenklatura spremenila zaradi vzpostavitvi generalnega direktorata za podnebne spremembe. Tako da, če si boste pogledali proračun, boste videli, se tukaj pojavlja tudi Gidi Klima s svojo proračunsko postavko. Jutaj želijo posoriti na problem tobačnega sklada, ki je bil ustanovljen strani tobačnih podjetij zaradi povečanja ozaveščenosti ljudi glede nevarnosti tobaka v letu 2010, kjer je Agri in Sanko nameravata nadaljevati delo, vendar še niso našli rešitve, na kak način to storitvi. To je torej zapisano v peti točki, kjer smo zapisali, da naj Gedi, Agri in Sanko najdete zadovoljivo rešitev v zvezi z nadaljevanjem kampanje v prehodnem obdobju. Predlagani so bili tudi pilotni projekti in pripravljalne dejavnosti pri pripravi proračuna. Komisija se je na to odzvala svojim poročilom 8. julija. To poročilo je bilo objavljeno. Juta želi opozoriti kolege, da je glede pilotnih projektov njihovega namena, da morajo biti eksperimentalne, inovativne narave in učinkoviti. Pripravljalne aktivnosti pa so eh, namenjene temu, da pripravimo bodoče aktivnosti, kar pravi je pravzaprav, da se je treba pogledati projekte, Z vidika teh dveh je definicij, kaj pomeni pilotni projekte in pripravljena aktivnost. Prosila me je, da opozorim na časovnico. 9. juli je rok za vložitev eh, predlogo spremembke v snutku mnenja, kar zadeva spremembe proračuna. Sekretarjat Envija je to poslal 7. julija, to se pravi prejšnji teden glasovanje pa bo 6. septembra v Štrasburu. Jutta me je prosila, da se zahvalim sekretarijatu sploh eh, Emiliji Romano za pripravo proračuna. Te zadeve me je Jutta prosila, da vam posredujem in se nanašajo na njeno mnenje, osnutek mnenja. Na vsak način pa jo bomo obvešali tem, kar bo potekalo danes. Hvala lepa, Linda, za poročilo v imenu Jude Hauk. Zahvalo je sekretarja tudi že dobil. Imate kakšne pripombe? Želi kdo kaj k temu dodati, povedati? Ne? Zdi se, da vlada vse splošna utrujenost, utrujenost ali pa zadovoljstvo. Recimo, da gre za zadovoljstvo, to je vsekakor bolje kot utrujenost. No, potem smo zdaj živeli na znanje in vse ostalo je znano. Zdaj smo pri glasovanju nekoliko prej kot predvideno. Ne vem, če bodo, so si kolegi zapomnili 9.30. Bomo videli, bomo prišli na izvajanje zakonodaje EU z področja ohranjanja biotske raznolikosti, e, poročilo Ester de Lange, ki je prav gotovo še od e, kodr že na poti v parlament. Glasovali bomo o predlogih e, sprememb 104. Saj smo vajeni glasovan tem odboru tako, da bo šlo hitro. Richard. Richard. Gospod predsednik, glede na to, da imamo glasovanje ob 9.30 in eh, tukaj ni prav veliko kolegov prisotnih, bi predlagal, da naredimo kratek odmor, zato ker še nismo polno zastopeni. V programu pa piše 9.30. Mm. No, to je dober predlog. Potem bi predlagal, da zdaj obravnavamo točko mm, eh, našega obiska v EFSI to je točka 11 v našem dnevnem redu. Tukaj imamo priložnost, da to zadevo naredimo in nam potem ne bo treba več. Bili smo v parmi, kot rečeno, eh, delegaciji sedmimi člani. Poročilo ste dobili. EFSA obstaja od leta 2002. Nastale na osnovi eh, težav z varnostjo s hrano in oskrbo v 90-ih letih. EFSA je namenjena pripravi poročilo oziroma izvajanju raziskav za celotno prehrambno verigo. Če smo že govorili o presojah vplivov, ki jih eh, izvaja in eh, ocen tvegan, ki jih izvaja EFSA, bilo je kar nekaj kritičnih pripomb glede kakovosti znanstvenikov, neodvisnosti teh eh, znanstvenikov, kot tudi obsega znanstvenih raziskav, ki se tam izvajajo k posameznim temam. EFSA je agencija, ki je še v izgradnji. Poznamo tudi zgodovino iskanja sedeža, ki je zdaj v Parmi, vse skupaj ni potekalo zelo preprosto, če eh, tudi se stanje izboljšuje, EFSA dobiva novo stavbo in eh, sodelavci eh, so dobili novo šolo, kar je pomembno za družine z otroci, da dobijo otroke, tako, da dobijo šolo za otroke, tako da jim otroke ni več eh, potrebno pošiljati v ISPO, ki je dokaj daleč. Tam smo se pogovarjali o vseh vročih temah, o GSO-jih. To razpravo smo vodili včeraj, vodili smo jo tudi v Parmi o novih eh, živilih, sploh klonirano meso je bila vroča tema vprašanje pesticidov do fenula A. Pa tudi trditve, zdravstvene trditve. Kot rečeno, ima EUSA težke naloge, gre za agencijo, ki se ukvarja z zelo kontroverznimi temami. Zato moramo tudi mi paziti na to, da ne bomo neupravičeno kritizirali te agencije. Ne moremo reči, da EFSA ni neodvisna. To bi bilo napačno. Lahko se pritožujemo zaradi tega, da ne izvajajo dovolj študij, kar zadeva dolgoročne vplive. In v tej smeri je šla tudi kritika. Mislim, da je bil bis zelo koristen. V EU so bili zadovoljni, da se parlament zanima za njihovo delo. Dobili smo priložnost se pogovoriti z vsemi 300-400 sodelavci. In tudi pri EHI v Helsinkih smo imeli to priložnost. Naše obiske te agencije zelo cenijo zato je pomembno, da jih izvajamo še naprej. Vse te agencije delajo daleč eh, stran od Bruslja, tako da potrebujejo občasne stike. Seveda imamo eh, kontaktne osebe, vendar pa so takšni obiski zelo dobrodošli. No, mnogi izmed vas eh, so bili tudi v delegaciji, ki je obiskala EFSO v Parmi. Imate še kaj za dodati? Richard Seber. Ja, Herr Vorsitzender. Äh, Richard Seber. Gospod predsednik, kakšni so bili zaključki tele skupine, ki je obiskala EFSO? Omenjali ste kritične zadeve, kot äh, je ocena tveganja, s katero nismo bili vedno posebno zadovoljni, sploh kar zadeva GSO-je in klonirano meso tudi ta pravila nezdružljivosti, kjer smo bili vedno priča kritiki EFSE. Kakšni so torej sklepi, kje so možnosti za izboljšavo eh, tako ocene tveganja, kot tudi drugih zadev, tako da bo ESA postala mm, agencija, ki jo bodo drugi priznali in spoštovali. Poleg tega imamo tudi druge nerešene. Eh, probleme. Lahko poveš eh, svoje osebne zaključke ali pa kakšne sklepe skupine, ki je obiskala ESO. No, kritika ni nič novega. Ta kritika se pojavlja že dlje časa. Tudi komisar Dani je obiskal Parmo do pozne jeseni 2010. Eh, bo celotno poslovodstvo in organizacija EFSE postavljena pod drobno gled. Govori se o izboljšavah v strukturi in delovanju te agencije. Lahko se pridružim kolegom, ki so dejali, da mora imeti EFSA dobro reputacijo, mora biti na dobrem glasu, treba je spoštovati, tako da bo njeno strokovno mnenje tudi cenjeno tudi če se z njim kdo ne strinja, mora veljati, da je rezultat ocene tveganja kakovostno na visoki ravni in ustrezen. O tem bomo lahko še govorili kasneje v tem letu, ko bomo imeli rezultate študije pred seboj Linda. Imam vprašanje nasplošno glede agencij je to, kar ste povedali, da potrebujejo šole in da pripravimo ljudi, da bodo delali v agencijah. Upam, da ne bomo dobili še več agencij, imamo jih že preveč in marsikatera nima pravega mandata, zato moramo v prihodnosti eh, biti zelo odločni pri tem, da vzpostavljamo nove agencije samo, če bodo delali nekaj konkretnega, kar potrebujemo. EFSA ima nekaj takšnih nalog, vendar moramo biti trdi do sveta, ko postavljajo agencije tja in tja, kar eh, poslabša celotno strukturo. Treba je ljudem zagotoviti ustrezno zaposlitev, vzpostaviti nova delovna mesta, vendar na sistematičen način. torej že na začetku se opredeli, kako bodo te agencije delovale in ali bodo šli ljudje delati tja. Kar pa zadeva študije eh, varnosti tveganja. Eh, strokovnjaki ti bodo vedno odgovorili na tvoje vprašanje, če je nekaj uh, varno, bodo rekli, da je delno varno, če je to družbeno sprejemljivo, pa ne bodo povedali. Uh, vprašanje je, a, zakaj želimo nekaj imeti in zakaj ne. Nam bodo povedali, če je klonirano meso zdravo oziroma varno ali ne, ne pa če je sploh ima smisel klonirati živali. Zato se moramo odločiti, zakaj bomo to počeli. Seveda pa njihovo mnenje ne pomeni, da moramo slediti eh, rezultatom njihovih eh, študij. Pogledati se moramo tudi druge osnove, druge razloge in najti ustrezne rešitve za to. Ne gre, se moramo zavedati, da ne gre vedno za znanstvene, znanstvene vprašanja, ki so povezana z varnostjo določene hrane, gre tudi za dobrobit živali in druga vprašanja, ki jih moramo poševati. E, eh, bistveno, a o tem ste tudi govorili. A bo kaj na to temo prišlo ta teden od EFSE, se prav spomnim, ali bo komisija pripravila poročilo na to temo? Mislim, da se naj bi to zgodilo 13. 14. julija in eh, poročilo bi morali dobiti tudi v ta odbor. To bomo vprašali komisijo, če je že kak predstavnik eh, tukaj, bisfenol A lahko kdo odgovori na to vprašanje. Gospod Wolf. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kot eh, je bilo zapisano na spletni strani, ta teden smo preložili eh, to poročilo na september. Imamo, moramo še pregledati 800 nadaljnih študij. To bomo storili do septembra. Hvala lepa. To je bila informacija o bisfenolu A. Poročilo ne bo prišlo julija, ampak eh, septembra, kar zadeva druge pripombe. Parlament eh, je pripravil veliko poročil o agencijah Evropske unije. Nismo zadovoljni z odločanjem svetov glede agencij in sicer eh, po načelu, katera država še nima kakšne agencije, tako da brez vsakršnega smisla in načrta tega, kako bodo zadeve postavili na noge. Spostavlja agencije, to je nek podpori različnih eh, organizacijskih eh, enot. V odboru AFKO sem se večkrat okvarjal s to temo. Kar zadeva drugi vidi, ki ga je omenjala Linda, smo o tem razpravljali in vsem izvaja samo ocene tveganja. Upravljanje s tveganji pa je v rokah politike, torej v naših rokah. In svoje delo tudi upravljamo, ne sledimo vedno temu, kar pravijo znanstveniki, ampak eh, sprejemamo politične odločitve. Ampak eh, po razsvetljenstvu, ko verjamemo bolj v razum kot karkoli drugega, smo tudi bolj nagnjeni slediti znanstvenim rezultatom. Ampak ne vedno, kar je tudi jasno. FDA v ZDA prav tako izvaja samo ocene tveganja. Tukaj gre za čisto znanstvene naloge in ne govorijo o socioekonomskih faktorjih. EFSA pa ima to temo tudi zapisano v svojem naboru nalog. To se pravi, da izvajajo svoje analize tudi z vidika socioekonomskih eh, dejavnikov. Na vsak način pa bi morali predvsem izvajati znanstvene raziskave in ocene tveganja, upravljanje s tveganjem pa je v domeni politike. Ne vem. A še želite kaj dodati? Ne? Potem smo, mislim, da ta čas do glasovanja zelo konstruktivno in koristno premostili. Vitorio Prodi ima volilni okraj tam, kjer je Evsa, to torej ne v Parmi. Zanima me, kaj ima gospod Prodi zapovedati k našemu obisku. Želite še kaj komentirati glede tega Vitorija? Izvolite. Eh, grazie, presidente. Um, vole... Hvala, gospod predsednik. Najprej obžalujem, da nisem natančno spremljal te razprave. Kar pa zadeva obisk, je bil ta zelo pomemben, saj je ponudil priložnost, da se osebno prepričamo, kako je zadeva organizirana in kako se tam odzivajo na velike teme, s katerimi se okvarjamo tukaj. EFSA je organizacija, ki jo je seveda še lahko izboljšati. To je jasno, vendar sem dobil vtis, da se lahko zanesemo na to agencijo pri poglabljanju določenih tem, pa tudi pri podpori našemu zakonodajnemu delu z ustreznim strokovnim znanjem. In zato je tudi jasno, da moramo zadeve spremljati še naprej. In delo je vse tudi naprej podpirati prizadeva nova živila, naprimer ali druge teme, kot so genetsko spremenjeni organizmi. So to teme, na katerih je treba delati. Treba se okvarjati tudi z pritiskom na kmete, kar bo pripeljalo do novih eh, potreb. zato bo treba ta vprašanja še bolj poglobljeno obravnavati. Zaupam v to, da je EFSA zato pomembna struktura in pomemben organ, ki nam pomaga pri našem delu. Hvala lepa. EFSA potrebujemo, s tem se strinjam, zato nas tudi zanimajo izboljšave te agencije. En končni fazi je ta agencija za naše delo velikega pomena, zato bi morali biti pozorni tudi na to, kako in kje kritiziramo, ter ponuditi tudi našo podporo. Se je ta agencija za nas pri teh zapletenih vprašanjih zelo pomembna. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer bomo glasovali o poročilo glede izvajanja evropske zakonodaje z področja ohranjanja biotske raznovrnosti. Naša poročevalka je tudi tukaj, Ester Delange. Prišlo je tudi veliko članov našega odbora, tako da lahko mirno začnemo z glasovanjem. Glasovanje se znam ste dobili in začeli bomo z predlogom spremembe 2. Imate vsi svoje glasovalne kartice seboj, ker bomo verjetno kasneje glasovali tudi elektronsko. Zdaj pa zdvigam roke, kdo je za dva. Hvala proti. Ozdržanje. Sprejeto. Tri. Za. Proti. Ozdržanje. Tudi sprejeto. Štiri za. Proti.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 proti vzdržani. Sprijeto 23 za proti vzdržani. Tudi sprijeto. Štiriindvajset za, proti, vzdržanim.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 sprejeto 33 za, proti vzdržani, sprejeto 34 za, proti vzdržani, sprejeto 36 za, proti vzdržani, tudi sprejeto. Biti ena za, proti vzdržani, sprejeto sprejeta. 38 Fjellner po delih prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno drugi del za, proti, vzdržan, zavrnjeno. 39 Gerbrandi in ostali po delih prvi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Drugi del, 39. Glasujte. Konec glasovanja. 23 za 22 proti 2 zdržana sprijeto. Pech gehabt. Ja. Also ist angenommen. Es geht. Je sprijeto, tako je. Eh, gospod eh, predsednik, zgubila sem svojo glasovno kartico. Nisem mogla glasovati. The colleague actually did bring a card, but kolik, če ima kolik tukaj kartico, pa ne deluje, potem bi morali šteti tudi glas. Če nekdo pozabi na kartico, se mi zdi to problematično, ampak eh, če je kartica pokvarjena, se lahko to zgodi z komorkoli. Potem lahko kar končamo. Ja, kartica, ki je pokvarjena, ni kartica. Also, dann würde ich vorschlagen, dass wir diese Abstimmung noch mal Predlagam, da še enkrat eh, glasujemo o tem, pa bomo prešteli glasove. Jasno je, da elektronsko glasujemo v odborih, eh, zato je treba prineti seboj glasovalno kartico. O tem smo večkrat govorili. Če nimate kartice, ne morete pri tem sodelovati. Če je pokvarjena kartica, eh, potem imate tudi še kakšno rezervno, lahko nekoga pošljete, da gre po njo. No, v vašem primeru bi morda lahko sprejeli vaš glas, eh, ampak eh, če bi to načeloma sprejemali, bomo imeli vedno znova enako debato. Torej, dokler ne bo to postala navada, potem eh, lahko tokrat preštejemo. Bili smo Äh, Pravila so jasna, imamo elektronsko glasovanje in äh, zadeva velja. Če bomo začeli šteti neobstoječe kartice, pokvarjene kartice, zdaj lahko ponovimo glasovanje äh, iz spoštovanja do pokvarjene kartice, ampak na glasovanje je treba priti z. z kartico za elektronsko glasovanje. Torej, 39, drugi del, ponovili bomo glasovanje. Glasujte, prosim, 39, drugi del. Glasujte. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Tako. No, zdaj se se zadeve obrnile. Drugi del je torej zavrnjen. In pokvarjena kartica nam je vendarle koristila v tem primeru. 40, kdo je za 40? Kdo je proti? Ozdržanje, zavrnjeno. Lahko pa preverimo, če želite. 40. Glasujte. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 28 za, 25 proti. Sprejeto. No, se je splačalo. 41 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 44 je umaknjen, 42 za, proti, ozdržani, zavrnjeno. 43 odpade. Potem pridemo k konsolidiranim amadmajem. Številka 2. Kdo je za konsolidiran amadma? Hvala, proti. Hvala vzdržan in sprejeto. S tem o nekaterih eh, amandmajih ni treba glasovati. 48 McEwan, kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejeto. 49 za. Proti. Vzdržan je sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Pri 53 eh, je bil umaknjen prvi del, ne drugi del, zato glasujemo o drugem delu za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržanje sprejeto. Preverjanje. 51 preverjamo. Konec glasovanja. EBB ima dva preveč dve kartici treba potegniti ven. Ena je zunaj, še ena. Zdaj pa gre. Jasno sprejeta. 54 za proti vzdržanje. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 1 za. Hvala proti. Vzdržanje. Sprijeto. Nadaljujemo pri 58. Podeli še prvi del za proti. Vzdržanje. Sprijeto. Drugi del za proti. Vzdržanje. Preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 za. Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. 60. Ein EPP zu viel? en iz LS je preveč, zdaj bo v redu, konec glasovanja. Sprejeto. 59 za. 59 za. Proti. Ozdržanje zavrnjeno. 61 za. Ja, ta je brezpredmeten, 60 je bil sprejet, potem 3 odpadajo in smo pri 5. 5. Ne, k 63. Parandi in ostali gre za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 63.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 vzdržani sprejeta. Peš 11 v podeljih prvi del proti. Vzdržani sprejeta drugi del za. Proti. Vzdržani tudi sprejeta. Peš 12 za. Proti. Vzdržani sprejeta. Peš 7 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani sprejeto. 5 in 8 za, proti vzdržani sprejeto. 5 in 13 za, proti vzdržani sprejeto. 66 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirana madma številka 3 za, proti, vzdržani, sprejeta. Potem smo pri 5.11, to je za, proti, vzdržani, sprejeta. Vzdržani, sprejeta. 37 beji, da je za, proti, vzdržani sprejeto, 72 za, proti, vzdržani sprejeto, 47 za, proti, vzdržani sprejeto. 76, ker Bernardi in ostali za proti vzdržanje sprejeto. Preverjamo 76. Herbst, Stimmung dann beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75 von Bremca proti. Pozdržanje je sprijeto. Sedemnajst, devetinsedemdeset je manj za. proti? O vzdržanju. Sprejeto. 77 za. Proti. O vzdržanju. Sprejeto. 5 in 12 prvi del za. Proti. O vzdržanju. Sprejeto. 80 za. Kardenbach in ostali za proti vzdržani. Preverjamo, 80 preverjamo. Konec glasovanja. Sprijeto. 82. 82 in 83 za. Dvainosemdeset, triinosemdeset piše, da sta identična. Kdo je za? Še enkrat. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Petinosemdeset za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Štiriinosemdeset za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 86 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 86 preverjamo. Abstimmung beendet. Abgelehnt. Konec glasovanja, zavrnjeno. potem gremo naprej. Namreč bi vendarle glasovali o amantmaju Peš 21. Zeleni, gospa Belije. Ja, prosili smo, da bi glasovali o amantmaju Peš 21. In sicer zato, ker določilo, ki jo vključuje ta amandma, dejansko še ni vključeno v eh, resolucijo, zato predlagam, da o tem vendarle glasujemo, gospa poročevalka. P21 je pa ponoma v nasprotju s tem, o čemer smo ravno kar glasovali. Tam nam reč piše, da potrebujemo nacionalne in sektorske cilje. Mi smo pa ravno kar glasovali o tem, da želimo horizontalni pristop, eh, integriran pristop in eh, usmeritev, ki smo jo obrali, kar del amendmaje pešim peti, jer eh, smo dejali, da morajo ti amendmaji dejansko zadevati pomorska in ribiška vprašanja, eh, medtem ko amendmaji peti naj bi obravnavali eh, področja z njihovega področja pristojnosti. Ostalo je naša stvar. Mi pravimo, da želimo integriran horizontalni pristop, ne pa da zdaj ciljev preusmerimo v nacionalne in sektorske cilje. Kasneje bomo zahtevali tudi mm, čezmejne cilje, tako da to ne le, da ni zajeto v besedilu, ampak je popolnoma v nasprotju s tem, kar smo do zdaj izglasovali in tudi nima nobene zveze z ribištvom. Dobro, slišali smo glas za, glas proti, zdaj pa glasujemo o tem, ali bomo glasovali. Torej, kdo je za to, da vendarle glasujemo o amandmaju 25, kdo je za? Proti? Vzdržanje zdi se mi, da je zavrneno. Torej, večina je proti, ne glasujemo. Naprej, amandma 87. Brezpredmeten. 89 za. Proti. Vzdržanje zavrneno uh, eh, sklenem med manj štiri, kdo je za. Proti. Zdržani sprejeto. Gremo naprej, amandma 90. A ne, prej še 93, drugi del, kdo je za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Preverjamo. Drugi del amandmaja 93 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 90. Za ustnim amandmajem. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Šestindevetdeset za. Proti vzdržani sprejeto. Sedemindevetdeset kramer. Prvi del za, proti vzdržanje, sprejeta. Za, proti, vzdržanje, sprejeto, drugi del, torej sprejet. 98. No, Prvi del za, proti, vzdržanje, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. 99 v treh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani. Preverimo drugi del. Konec glasovanja, sprejeto. Tretji del za. proti, vzdržani. Preverjamo tretji del. Konec glasovanja sprejeto. Konsolidiranje med ma šest, kdo je za? Proti? Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 za, 24 proti. 88, ker brandi nastali za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 176, klas za. Proti, vzdržani, sprejeto. 27 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 106 za. Proti vzdržani sprejeto. 29 za. Proti vzdržani tudi sprejeto. 107. To je za. Proti vzdržani sprejeto. 108 za. Proti vzdržani sprejeto. 108 preverjamo. Konec glasovanja. Zavarjeno. 109 podeljih prvi del za proti, zdržani, sprejeto drugi del za proti, zdržani, zavarjeno. 114 za, proti, vzdržanje sprejeto. 28 za, proti, vzdržanje sprejeto. 110 za, proti, vzdržanje zavrneno. 100 za. 111 preverjamo. 110 preverjamo, prav. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrjeno. Sto enajst za proti vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, ne, je bilo kar jasno, ni treba prevedati. E, P6 za, proti, vzdržani, sprejeto. P9 za. Za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Peš 18. Za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 119 in peš 17. Identična. Za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 113. Za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 116 za, Sto šestnajst za, proti, vzdržani, sprejeto, sto sedemnajst za proti, zdržani, sprejeto. Sto oseminsedemdeset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sto devetdeset za, proti, zdržani, sprejeto. 118. Za. Proti. Zavrnjeni. Eh, zdržani eh, zavrnjeno. Preverjamo 118. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto dvajset za proti, zdržali, sprejeto. 122 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, zdržani, sprejeto. Na zdravje. 5-4 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 126, za, proti, vzdržani, sprejeto. 128, za. 128, proti vzdržanje. Preverimo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidiranje med 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Sto trideset za, proti, zdržani, sprejeto, peš dve za, proti, zdržani, zavarjeno peš neset. Za, proti, držani. Preverimo peš deset. Konec glasovanja, sprejeto. 132 za. Proti. Držanje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 sprejeto. 137 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 519 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, zdržani, sprejeto. 139 za proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo torej. Konec glasovanja. Sprejeto 140 podelih prvi del za proti vzdržani. Zavrnjeno. Preverimo 141. del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto enajstirideset za proti, vzdržani v tarejto, 142 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 144 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, proti, zdržani, preverimo. Preverimo drugi del. Konec glasovanja, sprejeto. 145 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 148 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani sprejeto, 147 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 149 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 150 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 155 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, Zavrnjeno 159 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 158 in 160 identična za. Za. Še vedno smo za. Proti. Zdržani. Preverimo. torej sprejeto. Dvajšestdeset Ferreira za. Proti. Zdržani zavaljeno. 163 za, proti, zdržani, sprejeto. 164 za, proti, zdržani, sprejeto. 5-4 za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. 166 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 167 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 169 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 171 za. Proti. Zdržani. Sprejeto sprejeto. 170 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 168 v treh delih, prvi del je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Drugi del je za. proti? Stržani, zavrnjeno. Ne, ali ima zdaj še smisel? Dobro, tretji del. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Torej zavrnjeno. In sicer trikrat v treh delih. Torej, razdeljeno na tri dele, trikrat zavrnjeno. Bi šlo tudi lažje. Dobro, 172 za. Za. Ne, ne, še enkrat. 172 za. Proti. Stržani. Zavrnjeno, ampak lahko preverimo. Jedno DPP-a e preveč. konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto triinsedemdeset za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sto štiriinsedemdeset za. Proti vzdržani. Sprejeto. 175 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 510 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 179 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 za, proti, vzdržani, sprejeto. 182 za, proti, vzdržani, sprejeto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 Preverjamo, peš 20. Konec glasovanja, zavarjeno. 185 za, proti, zdržani, sprejeto. 186 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 188 za, proti, vzdržani, sprejeto. 190. Sto devetdeset je brez predmeta. smo o tem že glasovali? A, dobro. Potem pa so 92, so 93 grebrandi za, proti, zdržani, zavarjeno. 192 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, zdržani, zavrnjeno sprejeto. 5T12, drugi del za, proti, držani, sprejeto. Uvodne izjave, 9, grostet za, proti, držani, sprejeto. 8 arsenih in ostalih za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Besed za proti, vzdržani, sprejeto. Enajst v dveh delih za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto bi rekel, je tudi sprejeto, ampak preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 je gre za proti, držani, zavrnjeno 13 rosi za proti, vzdržanje je zavrnjeno. 14 ader za, proti, vzdržanje sprejeto. 15 arsenih in ostali za, proti, vzdržanje sprejeto. 1 za, proti, vzdržanje sprejeto. pridržani za varjeno 16 v dveh delih, prvi del za proti, zdržani sprejeto, drugi del za proti, zdržani, preverimo drugi del. Konec glasovanja sprejeta. Dobro jutro. Osemnajst za, proti, zdržani, zavedeno. Sedemnajst za, proti, zdržani, sprejeto. Devetnajst za, proti, vzdržani, zavedeno. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, zavrneno. To je to, krasno. Zdaj glasujemo torej o resoluciji v celoti in sicer elektronsko glasujemo, prosim. konec glasovanja. Ja, glej, glej, 55 za, nič proti, nič vzdržanih. Torej, iskrene čestitke poročevalki Ester Delange. S tem mislim, da bo lahko šel parlament zelo dobro pripravljen na COP10, torej na svetovno konferenco v Nagoji. Hvala lepa tudi za upravljeno delo. Ja, ostajamo pri biotski raznovrstnosti in sicer prehajamo na naslednjo točko. Točka 9. Strateški cilji EU za deseto zasedanje konference podpisnic konvencije o biotski raznovrstnosti tu imamo vprašanje za svet. Vprašanje je v vašem gradivu. S tem v zvezi bomo potem imeli tudi razpravo v plenumu. Kako kakšna pripomba v zvezi s tem vprašanjem, ki je zelo enostavno? Ne. Konec koncev je le en stavek. Torej, kaj namerava storiti EU, da bo COP10 uspešen? Dobro, torej sprejeto. Prehajamo na točko 10. Zagotavljanje neodvisnih presoj vplivov. Ja, ich war etwas zu schnell. Ja, izgleda, sem bil nekoliko prehiter. Torej, Gospe in gospodje, alo vi. Italijanska sekcija Evropske, Evropske ljudske stranke vidim, da je v polnem pogovoru. Torej, ustno vprašanje smo zdaj sprejeli, moramo pa izglasovati še resolucijo resolucijo poznate, to je v gradivu, tako da kar sprašujem, želi kdo besedo? Nihče? Tudi v redu? Torej se vsi strinjate? Torej resolucija v zvezi s COP10. Sandrine Bellier, die sich schon meldet, Miroslav Utski, Katika, Liota, Anna Rosbach. So will einer der. Tako, bi kdo od predlagateljev rad besedo v zvezi z lastno resolucijo, gospa Belje? Izvolite. Hvala, predsednik. Veseli me, delo, ki smo ga upravili na tej resoluciji. Rada bi samo povdarjala pomen tega, da imamo ambiciozno stališče Evropskega parlamenta v okviru tega vrhunskega srečanja v Nagoji. Rada pa bi se dotaknila treh zadev, ki bi lahko bile predmet amandmajev v okviru te resolucije. In uh, želela bi, v imenu skupine zelenih, da opozorimo, čeprav se to morda zdi zapleteno z diplomatskega vidika, pa vendar se mi zdi pomembno, da torej opozorimo eh, na to, da se nam zdi obžalovanja vredno obnašanje gostiteljice te konference, torej japonske, kar zadeva ribolov in pa zaščito več eh, vrst rib, kot je rdeči tun in pa tudi kar zadeva kitolov. Mislim, da bi bilo simbolnega vidika pomembno, da Evropski parlament saj izrazi obžalovanje in opozori Japonsko na to, da je potrebno spremeniti to stališče, kar zadeva ribištvo. Prav tako bi želeli, da kar se da jasno, izpostavimo dejstvo, da Evropski parlament nasprotuje in to absolutno mm, patentiranju živih organizmov in mislim, da bi to moralo jasno, morali jasno zapisati v to eh, resolucijo. Mislim, da moramo povdariti naše nasprotovanje. patentiranju živih organizmov. E, potem pa še zadnja dodatna zadeva in sicer, kar zadeva biogoriva. Tu bi morali ponovno povdariti, da je potrebno spostaviti zavezojoče in trajnostne kriterije na tem področju. To so torej tiste tri malenkosti, na katere sem vas želela opozoriti in naj še enkrat ponovim, da me zelo veseli ta prva resolucija na to temo, ki upam, da bo tudi večinsko sprejeta v Evropskem parlamentu. Ja, dank, Hvala lepa, Sandrin Bejez. Se prijavi tudi Kriton Marzinis. Izvolite. German, um, Hvala, gospod predsednik. Bi rad eh, čestital za to resolucijo. Rad bi še poudaril nekaj točk, ki temeljijo na dveh zadnjih srečanjih CBD-ja eh, v Kolumbiji leta marca 2010 in eh, Brazilija in druge države so povedali, dokler ne bo ta, da ne morejo strinjati se strateškim eh, načrtom za leta 2020, če ne bo jasno Eh, jasno, kakšno bo financiranje in če ne bo, ne bo eh, pravega eh, rezultata pri protokolu ABC. Lahko bi ti dve točki pridružili, kajti, združili, kajti tako se nam lahko zgodi kot pri Kopenhagnu, da bomo prišli v slepo ulico. Uh, Mm, in eh, dejansko je sramotna ta, to stališče Evropske unije. Je zelo eh, se, oziroma je protislovno glede na cilj tri eh, konvencije. Ni videti, da bi, spre, da bi spre, da, ko da ne podpira konvencijo za informiranje mm, prebivalcev. To se pravi, da, da, da, ne, da, kot da ne bi sprejema oziroma kot da ne bi podpirala, tudi ne podpirati jih. Eh, mm, da ne podpira v bistvu, da poskuša, mi, mi poskušamo to nekako prekriti oziroma tudi nadziranje eh, uporabe eh, genetskih sredstev, resursov in istočasno tudi o skupnih eh, uporabi eh, teh eh, genetskih rekursov. In, in poskušamo naresti mm, mm, prostovoljno te zadeve, ne pa, ni pa to na podlagi odločitev delovnih skupin. Bi morali pristi do ne, če, če ne bomo pris, us, dosegli tega prizadevanja, uh, oziroma če ne bomo dosegli tega cilja, potem eh, hkrati mi kot Evropska unija potem zahtevamo od svetovnega prebivalstva, naj ta protokol uh, uporabi oziroma uh, da, da naj bi ratificirali in nobena od teh, uh, do, teh določb ne bo upoštevana. In dejansko, da ni to bilo, um, ta, um, da so lokalni prebivalci v bistvu tu ne pridobivajo uh, do, teh prednosti pri genetskih rekursih. In mislim, da tu nismo uh, dosledni in bi morali to povdariti. In zadnja uh, točka je, čeprav imamo um, CVD 1992, ki je bilo zelo v dobro, potem sta tu še, dru, dva, dru, še dru, dve druge konvencije, bolj komercialne, ki govorijo o eh, genetskih eh, rekursih, ki pa se usmerjajo v, v, na tržišče. In, in, in, mi po, imamo še vedno probleme na tem področju in se mi zdi, da naša resolucija bi morala biti bistvena, zelo pomembna pri, za to, da bi, eh, da bi rešili te, eh, ta protislove in da bi podprli naše eh, ideje. Hvala lepa. Hvala, Vitorijo Prodi. Ja. Ne, potem pa bomo nadaljevali s Kristino Guterres Cortines. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem bila eh, predsednica eh, in, predstav, eh, in predstavnica v, na srečanju v Bonu. Najprej vidim, da je tu v samem besedilu je nekaj, veliko, nekaj protislovi. Zame je to največje presenečenje, ko, sem, ko, sem, ko smo bili v bon, Bonu je problem uh, in, indijanskega prebivalstva so, in vsa, vse te probleme, ki so živeli v svojih mestih, v svojih krajih, uh, na svojih področjih, recimo v Afriki, več kot 27 eh, držav v Indiji, v celotni Afriki, v Kamerunu, v Mehiki, ne dovolijo jim, da uh, pridejo do svojih zemelj in to niso bile destruktivne, prebiva, destruktivno prebivalstvo, ki niso uničevali sploh ozemlja niti narave in sedaj jih njim ne dovolijo, da pridejo na svoje ozemlje, da, da, da lahko obiskujejo svoje sveta, sveta drevesa in tako naprej. In to me, to me zelo preseneča. Mislim, da bi morali Evropske komisiji povedati, da Eh, da je takrat, ko pride do nekega parka, nacionalnega parka, mora biti tudi protokol, da se dovoli eh, ljudem, človeški protokol, da se ljudem, ki tam živijo, da lahko tam živijo oziroma da lahko, grejo, lahko hodijo do, do svojega ozemlja, da prihajajo tja to je nemogoče, da je v bistvu, eh, da je protokol, ki za, za, za zaščito narave in izključuje človeka, to je nemogoče. Ljudje, ki živijo tam in indijanci, ki imajo eh, na tradicionalne tehnologije, v bistvu ne uničuje naravi, to je nemogoče. To, to, potrebno je imeti, v, v, treba je upoštevati tudi lasnike ozemelj. In celo v Evropi, če kmetis, kmet, kmetovalec ima no, lasnino ali ima in to na neke zaščitene področje, seveda je potrebno upoštevati ga. Ne ga, ne ga upoštevati kot neki prekleti lasnik, ker so vsi lasniki prekleti in slabi. Torej, treba se z njim pogovarjati in se mi zdi, da bi ta komisija morala razmišljati koherentno. To se pravi, katerekoli prostor, ki ga je treba zaščiti, je potrebno tudi uh, upoštevati eh, lasnike. Ne moremo ničesar storiti samo zakonodaje, potrebno je prepričati in če sledimo uh, šestemu členu habitatu, direktivi habitatu, pot, nas, tu, bodo pro, tu bodo težave z indijanci z prebivalci, avtohtonimi prebivalci. In ker je potrebno, je potrebno se pogovarjati z njimi in tudi z, z nevladnimi organizacijami, ki so tam. In potrebno je v, Eh, upoštevati tudi to, da se zahteva od, med, eh, od mednarodnih protokolov, tako v Evropski uniji kot eh, zraženih narodih, da je potrebno upoštevati tudi človeški faktor. Človeški faktor in mora imeti svoj glas, se mu mora priznati njegove, njegovo delo, njegovo življenje, njegovo tradicionalni način izkoriščanja narave. Hvala lepa. Mhm. Hvala lepa. Smo kje je nasprotje v, v tem poročilu? Eh, prostite, bom raje napisala uh, to, ta komentar napis, napisala, torej vam bom uh, razložila pisno. Hvala. Hvala lepa, Alejandro. Ja, en herzlichen dank. Uh, glaub, wir werden diese Anregungen auf... Hvala lepa, 15. je rok za vložitev predlogov sprememb, zato hvala za vašo odeležbo. Bo pa nujno potrebno imeti zelo strogo predeljen dokument, treba se je lotiti samo bistvenih vidikov. Naše prizadevanja bodo usmerjene v to, da bi z misli, ki se skrivajo za temi predlogi, nekako spraviti v dokument. Nisem pa mnenja, da bi moral dokument eh, postati tako obširen, da bi lahko v njem obravnavali vse problematike. Zato bi se zahvalja tudi za glasovanje o poročilu o biotski raznovrstnosti. Mogoče bi lahko v prihodnje bolj usklajeno delovali, ne imeli toliko individualnih eh, pogovorov. Želimo tudi prenesti močen položaj Evropske unije, Evropskega parlamenta in kot že rečeno, mora biti to oboje. Po eni strani je treba paziti na bistvene interese posameznih skupin prebivalstva. Zagotavljanje biološke raznovrstnosti bo mogoče samo, če bo to nosilo tudi prebivalstvo, ki tam živi, kar nam manjka v Evropi, še majčke je popolna zavezanost tistih, ki odločajo. Zahtevati moramo, da je varstvo vrst in biotske raznovrstnosti upoštevan na vseh področjih. Ne smemo izdelati dokumenta, ki bo sodil samo v neko nišo. Mora biti usmerjen v to, da je treba ohranjanje raznovrstnosti, biotske raznovrstnosti zagotavljati na vseh političnih področjih, kajti kasneje ne bomo mogli zadev reševati tudi ne z veliko denarja temveč bomo nekaj izgubili zavedno in to mora biti osnovni tenor naše dokumenta. Hvala. Zdaj pa Ester Delange. Ik, uh, ik wil allereerst de collega's en ook het secretariaat bedanken dat we deze resolutie over Nagoya eigenlijk heel snel en via. Hallo, rada bi se zahvalila za sekretariatu za to resolucijo in za to, ker je bila na pisanje, za, za redakcijo tega in tudi za izmenjavo mailov oziroma sporočil, medtem ko se je uh, eh, spravljalo še o prejšnjem poročilu. Uh, zahvaljujem eh, se za to, uh, strinjam se s prejšnjo govornico, kajti uh, ta resolucija ne sme biti preširoka, pre, predolga in da ne bi naš glas bil zadušen. Uh, Eh, potrebno jo je izraziti z enim samim glasom. Um, lahko bi vključili tudi človeške vidike, kot nam je povedala naša kolega in tudi mogoče tudi uh, o glede eh, lo, ribolova uh, na kite. In, in smo to že uh, napisali in potrebno je to vnesti tudi v to resolucijo in jo prenesti tudi japonski. Uh, kar se tiče dovolen, je tudi mm, zelo pomembno. Eh, dejansko eh, lasniki mor, eh, lahko uporabljajo in tudi mm, izkoriščajo to uh, raznolikost, raznovrstnost in, ne, da, to, in da to niso um, multinacionalke. Uh, in mislim, da je potrebno določeno, eh, ustvariti določeno raven. In to vprašanje, eh, ki jo bomo postavili Evropski komisiji, je kako bo Evropska komisija mm, pazila, nadzorovala, da ne bomo prišli do istih eh, napak, kot so se zgodile v, na velikih mednarodnih konferencah. Mm, in in medtem ko so druge države prišli že do sporazuma izven teh, te konference. Bistveno je, da so, da so velika sporočila, velike, eh, velika sporočila, ki hočemo povedati japonske. No, pa vprašajmo še Evropsko komisijo, kako bomo tokrat eh, preprečili, da bomo imeli neko razstavo naših pogledov, ampak bomo zmogli uveljaviti svoje mnenje, gospod Jez je z nami in nam lahko mogoče nekaj o tem pove, je tukaj. Ja. Um, Hvala, gospod predsednik, kar se tiče priprav. Eh, priprav. E, in za notranjo koordinacijo e, v EU, ki se je začela z predsed, belgijskim predsedstvom. Če pogledamo tudi srečanje, srečanje v Kaliju, v Nairobiju, imamo tudi notranje svetovanja, posvetovanja z državami članicami, delamo pri pripravah e, stališč Evropske unije. Tu je tudi dobra, so, dobro sodelovanje z belgijskim predsedstvom in eh, to stališče bomo končali eh, v oktobra, verjetno sredi oktobra in bodo eh, zaključki sveta in mm, da bodo lahko in tudi sporočili mm, diposlancem o teh pripravah, o tem procesu in to na začetku oktobra bomo tudi lahko dali več posodobljenih podatkov in nekaj še pred samimi počitnicami in pogo končna pogajanja se dogajajo ravno sedaj v tem tednu v Mon Monrealu. Moramo počakati, da bomo videli rezultat, tako da bomo lahko upoštevali celotni paket bistvenih, ključnih eh, tem za Nagojo, za konferenco v Nagoji in da bi tudi upoštevali. Uh, to, vse, vse te vedike, eh, pri katerih deluje in je zelo aktivna tudi eh, Evropska unija. Na zadnje smo menili tudi financiranje, ki bo tudi zelo pomembna tema. Ta paket eh, je potrebno, o tem je treba razpravljati tudi v okviru rezultatov iz Montreala. Hvala lepa. Hmm, tako upamo. Pa saj kot, kot naslednji. Samo eh, neposredno vprašanje komisiji se zadevam, da, to, eh, eh, da potrebuje čas, da se ustvari stališče Evropske unije. Vendar Eh, če bo skupno stališče sredi oktobra in če vemo, da bo nagoja ob koncu oktobra, še vedno se bojim, da, eh, da delamo isto napako kot v Kopenhagnu in vse posod drugot. In zato je moja, eh, moje konkretno vprašanje, kaj počnete sedaj v tem trenutku, da bi tudi z, da bi tudi ostale države izven Evropske unije pristopile k stališčem Evropske unije ali čakate do oktobra in boste, bomo prišli v Nagojo in boste videli, da imajo druge države drugačno stališče. Kaj sedaj počnete, eh, da bi se dogovorili z druga, drugimi državami izven Evropske unije? Question. Kaj to naredi, imam vprašanje? ni tako kot v Kopenhagnu, če bomo prišli do nekega stališča, predvsem ker se ABS tiče in naše stališče je zelo široka in mi se mi zdi, če je to res, kakšne so vzroki, ki jih ima komisija v zvezi z dostopom do genetskih rekursov in če, če ne podpira re, re, re, referenco o, oziroma če poskuša narediti eh, svoj sledenje temu eh, in Mislim, da so neke točke, ki se tičejo tega, ki bi rada, da bi komentirala komisija. You, Hvala, gospod predsednik. Kar se tiče, kaj počnemo trenutno, da bi angažirali še ostale države v tem trenutku. Im, imeli imeli bomo končno stališče pred konferenco, vendar trenutno imamo, eh, sodelujemo z drugimi državami v Montrealu, recimo delamo na tem, temu, na tem potem poskušamo imeti tudi, eh, bomo imeli tudi medsekcijsko srečanje, da bi eh, ugotovili ta stališča in uporabljamo neformalna srečanja na robu srečanj. Eh, uporabljali bomo tudi našo omrežje, diplomatsko omrežje, pre, da, bi, da bi naše stališče oziroma predlog stališča prenesli tudi drugim eh, državam, drugim, eh, drugim pogodbenicam stranem in septembra 2010 na generalni skupščini Združenih narodov o biodiverziteti. Tudi tam bomo sodelovali ministri, ki bodo tam sodelovali, bodo tudi eh, govorili o tem kopu in bodo politična sreča na najvišji ravni in pričakujemo, da bomo, eh, da bomo uporabili zato da bomo dosegli eh, soglasje za eh, stališče za kop. In veliko teh eh, stališč torej, bomo že urejenih, preden bomo šli na srečanje. Kar se tiče AVS-a, pogajanja BS-a, torej teme, ki se tu, eh, ki, o katerih tu govorimo, grejo za pogajanja, ki se še dogajajo v Monrealu in nisem še dobil podatkov od kolegov, ki so še tam. Oprosim, razumite, da trenutno ne morem uh, dati nobenih podatkih o tem, kar se trenutno razpravlja v Monrealu in tudi ne vem, kako se razvija ta, ta razprava, kar se tiče eh, otohtonih prebivalcev in njihovo pravico, da uporabljajo svoje tradicionalno eh, znanje, ta, novo, ta nov. Protokol se bo moral ukvarjati tudi s tem, z tradicionalnim eh, znanjem in genetskim rekurs, re, resursi. Eh, podpiramo tudi eh, dol. Eh, tudi določbe, da bi države bile obvezane, da, um, torej, da obstaja nek mehanizem na ravni uh, držav, da bi, v, da bi te lokalne skupnosti bile v, uh, posodelovali v pogajanjih in to bo seveda obveza na nacionalni ravni. Razprave, diskusije na to temo so zelo težke in ne gre samo za Evropsko unijo. Eh, to je zelo spolitizirana de, eh, razprava. To ne pomeni, da Evropska unija noče te reference, torej noče, da, da je proti temu, da bi uh, imela v protokolu tudi to temo. Vendar, kar se tiče pogajanj, ki se dogajajo v tem trenutku, uh, bomo uh, parlamentu sporočili in vsem, kar se trenutno dogaja v Montrealu. In in to s, tako, kot smo storili pred srečanjem v Montrealu, pred uh, samim srečanjem v Montrealu in nekaj tednov prej, vendar trenutno ni strokovnjakov vseh tukaj, da bi to storili. Hvala lepa. Hvala lepa, nima več prijav za besedo. S tem smo končali z obravnavo predloga resolucije. Jutri ob 12. poteče rok za vložitev amantmajev. Slišali smo da naj bi bila resolucija dokaj kratka in jedrnata. Zdaj prihajamo na zadnjo točko za danes do povdne. 11. točko smo že obdelali. O podnebni skupnosti znanja in inovacij ne bomo govorili, to smo predstavili. Zato imamo zdaj še samo ne, točko o zagotavljanju neodvisnih presoj vpliva. Martin Kellenen je pristojen za to vprašanje. Izvolite. Thank you, um, um... Hvala, gospod predsednik. Ni najbolj pomembna točka na današnjem dnevnem redu, vendar je vseeno z življenjskega pomena. E, kot ste točno povedali, e, dajemo. E, mnenja o um, zagotavljanju neodvisnih ocen učinka. Gospod Mila je tudi pripravila za uh, odbor za pravne zadeve to, uh, ta uh, temo. Komisija morala bi upoštevati obvezne ocene učinka za vse zakonodajne predloge, vendar morajo biti pod, eh, kontrol, eh, pod nadzorom za kontrolo. Eh, zelo široka eh, znanje in tudi in eh, v komisiji in, in na, na, bi, morali, bi morali imeti kljub temu neko kontrolo, kontrolo kakovosti zunanjo, neodvisno in neko telo, ki bi uh, lahko pregledovala uh, presoje komisije. To je nekaj uh, držav zahtevalo to, e, ker to tim. Imajo tudi že posebne, uh, eh, teles, posebna ne, neodvisna telesa za presojo kakovosti in. Uh, pogosto eh, so ti, te presoje, eh, o, te ocene učinka imajo tudi eh, neko vpliv na politike, ki so se že bile sprejete, ne pa da jih vodijo v svojem delovanju. Nekaj drugih komentarjev o tej temi. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi ta odbor začel voditi uh, uh, in, in ko komitej in ko. In o tem um, v, v oceni učinka. Envi bi morali moral pač narediti takšno oceno uh, učinka za vse uh, predloge, in, eh, ki se potem. Uh, Seveda, če želimo prenesti eh, dobre eh, predloge, spremembe predlog in zato se moramo tudi sami Eh, vprašati oziroma sami narediti takšno oceno učinko za predloge, tako ne za vse, samo za bolj tiste, bolj poglobljene. To ne spreminja mm, dejstva. Eh, torej, da bi ugotovili, kakšne so učinki takšnih eh, mm, sprememb, takšnih amandmajev, preden jih sploh lahko predamo naprej morali bi analizirati vse uh, opcije in uh, kar ne, nekaj, uh, eh, poz, mm, nekaj pozitivnih elementov tega, te pobude, jih lahko tudi, uh, lahko, če jih lahko merimo, če jih lahko kvantificiramo, seveda to moramo tudi uh, razložiti in. Uh, neka druge zadeve so težke, eh, teže merljive in eh, bi morali tam eh, to tudi upoštevati. Mislim, da je um, ocen, neodvisna ocena učinka zelo pomembna in da bi jo moralo igrati vlogo, pomembno vlogo v naši zakonodaji in bistvena ključna beseda pri vsem tem je neodvisen. Äh, Hvala lepa, kolega Kavnem resnično pri mnogih zapletenih aktih potrebujemo neko predstavo o tem, kakšne bodo posledice in takšne ocene ali presoje vplivov nam lahko to omogočijo. Seveda. je treba imeti tudi ustrezne predloge. In nima smisla, da takšne presoje dela v interesu predlagateljev določenih eh, osnutkov. Predlog je tudi, da bi morali da bi morali izvajati presoje vpliva pri vsem. Ne vem, če smo to počeli. Sej, zelo ne radi naročamo takšne ocene, če te odstopajo od naših zakonodajnih predlogov. Po drugi strani pa imamo kot zakonodajalec pravico do odstopanja od teh eh, ocenjen in presoj. Gospa Guterres Cortines je prva na mojem seznamu govornikov. Hvala lepa, gospod predsednik. Se mi zdi in me tudi preseneča, eh, da je dvorana praz, prazna in mislim, da je bistvo eh, učinek. Torej gre za učinek, to je ključna beseda, učinek v zvezi z eh, pravilnik, pravili, z zakonodajo, ki jo ustvarja Evropska unija. se mi zdi to zelo in eh, demokratično poročilo eh, z odbora eh, za pravne zadeve, ker to se pravi, kakšno, kakšno učinek naj bi imel na, na splošnem sistemu, to se pravi na ekonomijo, na izgubo delovnih mest in tako naprej. Kdo je tu neodvisno? Kakšne kriterije bomo vključevali v, v naše poročila? Uh, kajti naslednjih letih bo to bistveno, kajti naslednje leto eh, bo morala eh, revidirati to direktivo o cenah vi učinka. Torej, potrebo, tu je več tem, torej tema zakonodaje, potem negativni učinek eh, mnogih evropskih direktiv, mnogih eh, regulativ Evrope, Evropske unije in to je normalno, kajti Evropska se, se spreminja in veliko krat tudi Evropska unija ne mara biti kritizirana, komisija recimo ne mara biti kritizirana. Uh, to je, to je politično ono, mešano telo in niso, ni se jim ne dovoli, da se jih kritizira. Takrat postane zelo živčni, ko se jim to dela. Mi jih, mi jih pa moramo na to navaditi. Torej, na zunanje njo, njo moramo pregledati neko poročilo. E, tudi e, vprašanje. E, mnogih teh se je pokazalo, da je nekaj črnih točk, e, praznih točk oziroma točke niso bile rešene. Zato podpi, eh, podpiram neodvisno oceno, ampak rekla bi še več. Rekla, da tiste institucije držav, ki bodo korist, okoristile se od, zinic, od te neke določene inicijative, ta mora biti neodvisna. Recimo, eh, tema, ki je urbanizem v Španiji, recimo, pri katerem je levica zelo aktivna. Urbanizem v Španiji gre za take. Eh, to se pravi, ne vem, za, za, za neka pretiravanja, ne vem, če se bo to dalo dobro prevesti, subidon. To se pravi, levica ima naenkrat se odločila, da bodo vzeli denar uh, bogatim in hkrati tudi uh, županstvom. Tako da trenutno Špani nimajo županstva, torej mestne vlade nimajo svojega denarja. Uh, torej dobijo v bistvu samo od tistega, eh, živijo od tistega, kar jim da država, ali od tistega, eh, kje, eh, kar dobijo od licenc za gradnjo na njihovem zemlju. In to je ena od tistih nenavadnih situacij v Španiji. Vendar vsi, vsa županstva, vse mestne občine želijo združiti 32 tisoč hiš, kajti takrat bodo imeli denar za deset let. Torej, proračun bo poln za deset let. Torej, kaj se dogaja? Torej, nikoli bodo te ocene, učinki urbanizma nikoli ne bodo naredili eh, te, te vladne, torej mestne vlade. To mora narediti nek zunanji organizem, zunanji neodvisni organ. In zato se strinjam z predlogi in spobudo mojega prijatelja Kalanana. Evropa mora biti še bolj kriti, kritična svojo lastno regulativo oziroma zakonodajo mislim, da se je v Evropi nastala združenje, ki jo je uh, promovirala Norveška in sicer funkcionarji, so uradniki, ki so napisali zelo pomembno delo, kjer so pokazali, kjer, kako je uh, evropska regulativa zakonodaja v zvezi z okoljem, kako je škodovala zgodovinskim in drugim uh, velikim uh, spomenikom. Torej, pri restauratorstvu recimo, ker so prepovedali recimo svinec, se ne morejo restaurirati določeni spomeniki. Uh, In eh, ne vem, zakaj jaz bi rada, recimo, da more se popravljati eh, orgel, ampak jaz bi še vedno rada poslušala bah na takih orglah, kot so bi nikoč bile. Torej, kaj storiti? potrebno je revidirati, kakšne uh, učinke imajo določene regulative, določene zahteve. To, to ni neka dogma, da ki moramo biti vsi enaki. Menim torej, da najprej o neodvisnost, zunanja evalvacija, zunanja prisojanja, to je popolnoma jasno. Na drugem, Drugi, drugo, da moramo biti veliko bolj natančni in videti, kakšen je, kakšen je učinek, eh, recimo vizualni učinek na uh, okolje. In kolege, kolegom, uh, govori, bi rad, kolege bi rada opozorila, da bo veliko razprav o tem in ne delevati moramo ta proces, kajti tiče se naše, potop, naše življenje in tudi naše okolje, naše okoljsko politiko. Hvala lepa. Dankeschön, Nessa Childs. Hvala lepa, Nessa Childs. For his draft. Rada bi zahvalila eh, poročevalcu za svoje eh, poročilo in za eh, zagotavljanje odvisnih ocen učinka, ki se mi zdi ena zelo pomembnih tem in zelo pomembno je, da zagotavljamo kakovostno zakonodajo in neodvisno zakonodajo in zato bi rada nekaj povedala o načel, ki so, nas, ki so vodili to skupino v tem področju. E, torej, e, zagotavljanje odvisnih ocene učinka kot e, pri odločitvah je zelo pomembno in vse določene analize ocen o stroških in ki se tičejo tudi e, okolja in e, Eh, socialne varnosti. Mislim, da je nekatere so malo bolj preprosti, nekatere so veliko bolj zapleteni in nekatere predlogi se zelo dolgo prišejo, drugi se zelo hitro pri, pripravijo in zato se in se eh, bojim, da to ne bi šlo za vse predloge, zakonodajne predloge. Mislim, da moramo pregledati dobre prakse v, v, različnih, um, v različnih državah. Vem, da je nekdo že omenil, da na Švedskem, Nemčiji, Veliki Britaniji so že to zunanja telesa, ki ocenjujejo, ki presojajo. In je pomembno, da imamo neodvisno telo za ocene. In tu bi bi morali preprečiti konflikt interesov, tako mora biti tudi sestavljeno to telo. Videla sem že več situacij, kjer pridejo, uh, pride do konflikta interesov, potem, ko je bil, bila narejena že ocena učinka. Eh, po parlamentu bi morali predlagati, da sprejme ali od, zavrne predloge eh, morali bi informirati in ne delati politične eh, presoj. Še enkrat bi rada zahvala, zahvalila eh, poročevalca za njegovo mnenje in, eh, spri, in bom rada sodelovala v prihodnosti, v naslednjih mesecih. Hvala. Hvala lepa, Satu Hasi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja, kiitoksia. Hvala gospod predsednik, zahvaljujem se tudi poročevalcu za vložen trud in opravljeno delo. Kot je dejala že predstavnica socialistov in demokratov, naj tudi sama povem, da potrebujemo presoje vpliva, ki morajo dati dobro informacijsko osnovo za sprejemanje političnih odločitev. Poročevalka Nibler iz odbora Juri je v svojem delovnem dokumentu navedla tri načela, ki jih je potrebno povdariti tudi v našem mnenju. kot prvo, da so presoje vpliva pri pomočajke pri sprejemanju političnih odločitev, ne morejo pa nadomestiti političnih odločitev. Presoje vplivo tudi ne smejo onemogočati takih odločitev, sploh pa jih je ni mogoče izkoristiti za preprečitev sprejemanja odločitev zakonodajalec eh, ima to odgovornost in pravico za sprejemanje odločitev v skladu z veljavno zakonodajo. Gospod eh, Kellenen je v peti točki predlagal obvezno oceno stroškov in koristi, kjer bi morali jasno opredeliti koristi in stroške. To je pravzaprav v nasprotju s tem, kar je predlagala gospa Nibler kot eh, splošni pristop. In tukaj se strinjam z gospo Nibler. Marsikdaj koristi ne moremo natančno kvantificirati, opredeliti. To ni mogoče, seveda bi bilo lepo, vendar ne gre. Sploh, ko imamo opravka s vprašanjem zdravja in okolja, je zelo težko natančno opredeliti te koristi. Imamo tudi dober primer tega, kako smo izvajali presoje vplivov. pri določenih eh, vprašanjih, kjer nismo dobili natančnih rezultatov. Kvantifikacija je še težja pri biološki raznovrstnosti. Nišče ne more kvantificirati tega, kako ohraniti neko vrsto. kar zadeva človekova življenja, imamo neko oceno vrednosti, vendar ne more nihče reči, ali to ustrezna vrednost. Pri analizi stroškov in koristi je treba vedno nekako približno ocenjevati in vedno imamo tudi kvalitativne podatke, ne samo kvantitativne. Točki sedem, gospod Kelenen, predlagam da bi parlamentarni odbori pri spremembah zakonodaje vedno izvajati presoje vplivov. Tudi to je v nasprotju s tem, kar predlaga gospa Nibler v svojem delovnem dokumentu. In to bi lahko pripeljalo tudi do tega, da zakonodajalec ne bi imel več eh, popolne svobode pri odločanju. Gospod Kelenen opozarja na medinstitucionalni dogovor. Ampak gre dlje, kot eh, je to zapisano v medinstitucionalnem eh, dogovoru, kjer piše, da kadar zakonodajni organi razmišljajo o bistvenih spremembah, lahko izvedejo presojo vpliva. Ni pa presoja vpliva nekaj obveznega. Seveda bi bilo to zelo koristno, če se ne bi s tem omejevali. Zato ne sme biti zadeva obvezna. potrebujemo dobro ravnoteže med tem, kar eh, želi doseči gospod Kellenen, tako da bomo sprejemali vedno bolj kakavosne odločitve in tem, da ohranjamo svobodo političnega odločanja, ki je potrebna v demokraciji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Prodi. Grazie, presidente para predsednik. Hvala tudi gospodu Kelenenu za opravljeno delo. Če tudi sem nekoliko začuden. Evropska unija ima na voljo različne instrumente in te je potrebno najprej preveriti, preden začnemo uporabljati in uvajamo nove instrumente. Komisija se zauzema za poglobljeno delo skupne raziz, skupnega raziskovalnega centra. To je neodvisni gremi, ki podpira in poglablja posamezne delo na posameznih temah za komisijo, komisijo kot zakonodajno telo. Quindi, già c'è un'organizzazione. Hkrati pa komisija daje pobude in tudi v tej vlogi naj bi dobila ustrezno podporo. To je organ, ki ga zelo cenim in lahko pri tovrstnih temah zelo kakovostno ponudi tudi svojo podporo. Potem pa imamo še celo vrsto agencij in uradov, danes smo že govorili o EFSI. Ob našem obisku smo zelo opozarjali na neodvisnost članov odbora oziroma sveta. Else. Preden zahtevamo zunanjo pomoč, je treba analizirati sistem agencij in ostalih uradov, ki jih imamo na voljo, ki lahko delujejo neodvisno, tako agencija za okolje v Kopenhagnu, naprimer. ki ima zelo profesionalno, in, profesionalno infrastrukturo in prepričan sem, da ta agencija deluje neodvisno. Seveda je mogoče vse skupaj analizirati in preveriti, vendar pa menim, da v agencijah eh, delajo strokovnjaki, ki delajo neodvisno in ki jim lahko mirno zaupamo izvajanje presoj vpliva, presoj vpliva, o katerih tukaj govorimo. To bi moral postati obvezen del naših eh, dosejev. Nisem mnenja, da zunaj komisije obstaja neko neodvisno strokovno znanje, ki je bilo primerljivo z tistim, ki ga imajo v Köbenhavški agenciji. Tudi pri zunanjih eh, eksternih organizacijah bi morali preverjati njihovo dejansko neodvisnost. Po drugi strani pa imamo na voljo agencije, ki naj bi bile neodvisne. To je bilo tudi vedno naše izhodišče. Pomembno se nam je zdelo, da je upravni odbor to vrstnih institucij neodvisen. In če si pogledamo te agencije, imate zelo strokovno in sposobno osebje, ki bi lahko izvajalo to vrstne presoje vpliva. Eh, diciamo di ehm, eh, aggiungere eh, membri. To je seveda zanimivo vprašanje. Lahko bi tudi zahtevali, da člani parlamenta prav tako dobijo svoje mesto v teh eh, odborih, eh, ne mogoče v vsakem primeru, ampak parlament bi moral imeti možnost, da imenuje svoje predstavnike, ki bi obogatili z svojim strokovnim znanjem delo teh odborov. mogoče bi morali izpostaviti tudi neki svet agencij. Zdaj imamo celo vrsto agencij, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z okoljskimi vprašanji. In mogoče bi, morali, bi se morali zadeve lotiti tudi z tega vidika. govorimo o velikih eh, strokovnjakih in mogoče bi lahko izkoristili njihovo znanje. In poskrbili za to, da bodo agencije sodelovali med seboj in se potem skupno odzivali na to vrstne presoje vplivov. Menim, da v Evropski uniji že imamo na voljo ustrezno sposobno strokovno osebje za te naloge. Poskrbeli smo za to, da so te agencije neodvisne in prepričan sem, da nam lahko tukaj tudi ponudijo strokovno mnenje. Hvala lepa. Radvile Mokunajte. Ačiū pirmininkė, dėkuoju tiem kolegom, kurie. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegom, ki so se ukvarjali s to zelo kompleksno zadevo, ki zajema mnoge faktorje in elemente. Če nasplošno govorimo o izvajanju presoje vpliva v zakonodajnem postopku, bi želela poudariti, okoljski pliv, plive na okolje. Ko gre za presoje pliva, bi morali vedno upoštevati vplive na okolje posameznih eh, zakonodajnih aktov. Okoljski vidiki bi morali biti glavni na osnovi katerih eh, bi sprijemali ali zavračali določene zakonodajne akte. Ta, to delo pa mora biti objektivno in neodvisno. Če govorimo o rezultatih, ki prihajajo iz okoljske zakonodaje, državljani bi se morali zavedati, da je naš eh, namen zagotavljanje načela neodvisnosti. Tukaj mislim na energetiko in ostale sektorje. Podjetje, ki naroči neko študijo ali presojo vpliva, pravzaprav meni, da bodo rezultati te presoje upravičili njene aktivnosti. In včasih je s tem poskušajo nekako prikriti neke nezakonite aktivnosti. Če, če bomo zagotovili objektivnost in neodvisnost, bomo dobili dobre, boljše rezultate in bolj kvalitetne presoje. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bi prosil še komisijo, da pove svoje mnenje. Steven Wright je z nami. In bo nekaj povedal na to temo. Izvolite. Hvala. Gospod predsednik komisije se zauzema za kakovostne presoje vplivov. Zato podpiramo ostrezno mnenje. Tukaj želimo upoštevati ekonomske in okoljske vidike v, na celovit način in upoštevati vse presoje oziroma vse vplive. Kar zadeva zunanje, no, prisotnost v našem odboru. Tukaj se ne strinjamo, zakaj se nam to ne zdi primerno, zaradi tega, ker je odbor za oceno neodvisno telo, ki vključuje strokovnjake iz različnih generalnih direktoratov, tudi za zaposlovanje okolja in podobno. Zato se ne želimo podreti tega ravnotežja. Če si pogledamo države članice in slišali smo, da imajo države članice tudi neodvisne organe, ampak ponavadi se osredotočajo samo na poslovne vplive. Menimo, tam moramo upoštevati tako ekonomske kot socialne in okoljske vplive. Institucionalno gledano, predsednik in člane imenujejo generalni direktorati in jemne kandidate iz komisije. Preden komisija spremi svoje odločitve, si pogleda, kakšne so presoje vplivov. Imamo nekaj eksternih članov, nekdo je omenjam član Evropskega parlamenta, ki, če bi ti sodelovali v notranjih postopkih, to ne bi imelo smisla. Pri internih postopkih nima smisla imeti zunanje predstavnike. Če si pogledamo okvirni sporazum glede odnosov med Evropskim parlamentom in komisijo, tukaj pravimo, da mora komisija zagotoviti, da bodo presoje plival izvedene v okviru pristojnosti po postopku, ki zagotavlja neodvisno izvedbo presoje vpliva. To pomeni, da komisija pazi na to, da dobro izvaja svoje notranje postopke. Drugače pa podpiram zamisel gospoda Kellenena glede tega, da se deli pristopo IMKO, pri čemer si IMKO ogleda presoje plivov, ki jih je upravila komisija, o njih razpravlja in ugotovija, jih je mogoče sprejeti. Po naši presoji vpliva vam posredujemo naše predloge in potem sledi ocena parlamenta. pozdravljamo tudi odločitev Evropskega parlamenta, da bi izvajali presoje vplivov pri bistvenih spremembah zakonodajnih predlogov. Tukaj je slabost v našem postopku. Imamo naše presoje vplivov, ki jih tudi posredujemo naprej, ampak pri eh, predlaganih spremembah amadmajih je zelo težko oceniti, kakšen vpliv in učinek bodo te imele na končno verzijo, kar zadeva vlogo agencij. Evropska okoljska agencija je dober primer, gre za zelo strokovno eh, telo, neodvisno in pogosto v podaje svoje komentarje znotraj postopka presoje vplivo in učinkov. Evropska okoljska agencija bi torej tukaj sodelovala. To pa ni neka institucija, ki bi lahko izvajala oceno kakovosti not, notranjih presoj vpliva, ki jih izvaja komisija zase. Hvala lepa. Ja, eh, Linda, na frage. Linda ima še neko vprašanje. Samo odzvala bi se na to, ne vem, kaj počne imko, ampak bi komisija eh, predstavila te presoje pliva odboru. O tem smo govorili na seji koordinatorjev. Pri nas delamo tako, da imamo najprej razprave, imamo poročevalca, ki zadevo uh, predstavi, potem komisija poda svoje komentarje. Pri velikih zakonodajnih aktih bi komisija morala predstaviti svoj eh, predlog eh, v parlamentu in takrat bi bilo dobro, če bi videli, kakšna je bila presoja plivo in zakaj je komisija se odpovedala določenim predlogom, drugim ne ne vem, če to počnete v drugih odborih, a drugim odborom predstavljate svoje predloge na tak način. Gospod Prodi, hvala lepa, če se odzovem na povedano. Mislim, da bi se lahko strinjali s komisijo, jasno ima komisija svoje strukture, ki deluje in to ima tudi določen smisel, če da je smiselno, da svoje strukture uporabi za izvajanje notranjih presoj pliva znotraj komisije. Agencije bi lahko postale takšna neodvisna organizacija, če se bodo razvijale v to smer. Dvomim, da bi lahko našli kje boljšo strokovno znanje kot v agenciji v Köbenhavnu. Tam analizira različne okoljske probleme, jih raziskujejo, preizkujejo in to bi bilo mogoče še poglobiti. Lahko bi se povezali še z drugimi agencijami, tukaj mislim predvsem na agencijo v Helsinkih za kemikalije, kemijske proizvode ali na EFSO. In tako bi lahko agencije skupaj. pripravile odziv in pripravile tudi neodvisno presojo vpliva, ki bi jo potem na najvišji strokovni ravni še enkrat preverili z sredstvi, ki so nam za to na voljo. Mi, eh, eh, Vse skupaj pa bi lahko še dopolnjevali, če bi se pojavljala dodatna pomembna odprta vprašanja. Mm, tukaj bi bilo morda dobro, če bi Evropski parlament v primeru takšnih eh, zelo problematičnih vprašanj dobil možnost eh, imenovanja svojih kandidatov v organe. Sicer pa se lahko zanesemo na eh, delo tako kompetentne agencije, kot je tista v Kübenhavnu. Če se bodo agencije razvijale na pravi način, potem bodo lahko razvijale svojo neodvisnost in potem bi eh, poleg njihovega mnenja morda še lahko zahtevali dodatna mnenja, če je to potrebno. Gospod Wright, boste odgovorili na to. Hvala kar zadeva prvo vprašanje, a bo komisija pri svoje presoje vplivov predstavila tukaj. Odgovor je enostavn, da. Če nas boste za to prosili, bomo to predstavili in vam zadevo tudi razložili. Kar zadeva agencije, agencija za okolje je neodvisna, je zelo strokovna. Posvetujemo se z agencijo, postavljamo ji tudi naše vprašanja, tudi agencije za kemikalije glede predlogov, ki zadevajo tudi njihovo področje delovanja, kjer oklevamo je njihova ocena komisijskih eh, notranjih eh, presoj vpliva. Zakaj? Zato, ker so odzunaj, po drugi strani pa niso neutralni. Potrebujemo neutralno presojo vplivov, ki upošteva ekonomske, okoljske in socialne Eh, vidike. In tukaj je veliko agencij, ki bi menili, da bi morale tudi one povedati svoje. Znotraj Evropske komisije si eh, različni organi, različni generalni direktorati zadevo gledajo vseh strani tako, da bi dobili zelo strokovno odločitev. Hvala, zdaj pa še na koncu poročevalec. Zdaj, ko ste vse to slišali, kaj pravite na to? Thank you, uh, Hvala, gospod predsednik. Eh, dva kratka odziva. Najprej. Razlika v primerjavi s komisijo je zelo jasna. Kot je gospod Wright povedal, obstaja odbor za presojo vplival znotraj komisije in ga sestavljajo člani različnih eh, generalnih direktoratov znotraj komisije predlagal sem, da bi imeli v tem odboru tudi kakšne zunanje člane. Seveda sprejemam njegove vidike, da imam tukaj strokovnjake z različnih generalnih direktoratov, naj bi delovali strokovno in neodvisno. Ampak eh, tukaj govori komisija s komisijo in opravičuje zadeve članom komisije. Mislim, da bi bilo bolj smiselno in bi prineslo neko korišče, bi vključili tudi neke člane v tem odboru, ki prihajajo izven komisije. Tukaj mora imeti drugačne odbore za različne institucije. In še nekaj kar, k temu, kar je povedala gospa Hasi. Nikako ne želim omejevati eh, možno članov, da spreminjajo eh, zakonodajo na bistven način. Pravim samo, da ne moremo zahtevati od komisije, da opravlja natančne analize stroškov in koristi, če enake obveznosti ne prevzamemo tudi sami pri svojem delu. Pri eh, predlogih je bistvenih sprememb, bi se morali zavedati, kakšni bodo stroški eh, teh eh, sprememb. To nam ne bo prepričilo, da sprejmemo politično odločitev, vendar bi se morali zavedati, kakšni bodo vplivi, kakšni bodo stroški in zavedati se moramo tudi eh, potencijalnih eh, gospodarskih, eh, socialnih, okoljskih koristi. Vendar to ni dovolj, potrebujemo tudi drugo stran, to so stroški. Seveda bomo na koncu sprejeli politično odločitev in od, bomo odgovorni za to, e, tako da vsa zadeva ne omej, nas, nas ne omejuje pri sprejemanju odločitev, lahko pa bi upoštevali še kaj takrat, ko odločamo. Eh, hvala lepa in eh, zahvaljujem se že za predloge sprejem, ki jih bodo vložili člani odbora. 15. september opovdne je rok za vložitev amandmajev, pardon, 13. septembra opovdne. S tem se zahvaljujem za to razpravo. Prosim vas, da vendarle pridete še popovdne, imeli bomo izmenjavo mnen z belgijskim predsedstvom. Potem imamo še točko glede Evropskega kazenskega sodišča za prekrške zopr okolje. Želimo si politično parado tukaj, ne pa parado na Šon Zelizijo ob eh, prazniku. Tako da upam, da se vidimo tudi popoldne. Hvala lepa.